Andrej Kjene ni v dvorani in zaradi tega želim napovedati samo glasovanje. To bo potekalo v sredo. V tem poročilu gre za svet OZN za človekove pravice in vlogo Evropske unije. Torej, glasovanje o tem eh, poročilu bo v sredo. Sedaj takoj nadaljujemo z poročilom o javnih financah v eh, eh, emu v letih 2007-2008. Donata Gotardi, imate štiri minute. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi, natanko pred enim letom smo sprejeli odločitev, da pripravimo poročilo o finančnih storitvah za leto 2007 in 2008. Skušali smo biti bolj aktualni in se odzvati na spremembe, ki se odvijajo pred našimi očmi. Jasno je bilo, da bo težko analizirati dve leti, da potrebujemo bolj natančno analizo in to se je izkazalo za resnico. To se bo pokazalo tudi pri glasovanju o poročilu jutri. Finančna kriza je seveda k temu precej pripomogla. Pomislimo samo na sredstva, ki so bila namenjena rešitvam bank in finančnih inštitucij. Pri tem ne smemo pozabiti na majhna in srednje velika podjetja. Poleg tega je potrebno državljanke in državljane zaščititi pred negativnimi vplivi eh, inflacije. To je seveda odgovornost držav članic, hkrati pa s tem ne smemo ogroziti perspektiv za prihodnje generacije. Poročilo govori o dveh ravneh in sicer o splošni ravni in pa o odzivu na nujno situacijo, kot recimo na finančno krizo. Potrebno je zagotoviti pomoč ne le za posamezne države, ampak tudi za socialni model Evropske unije. Poleg tega ne smemo pozabiti na načelo postopnega razvoja in pa na tiste z najnižjimi plačami. upoštevati je potrebno tudi sestavo prebivalstva, ki je močno zaznamovana z demografskimi spremembami. Zaradi tega je potrebno prerasporoditi proračunske postavke in poskrbeti za bolj učinkovito javno upravo. Hkrati mora proračun vključevati tudi načelo eh, enakopravnosti spolov. Okrepiti je potrebno transparentnost in pa primerljivost. Hkrati je potrebno poskrbeti za okrepljeno zaupanje strani naših državljanov. Zaradi tega potrebujemo dobre načrte. Ne smemo ponoviti napak, ki smo jih storili v preteklosti. Potrebno je razviti nov model ki bo bolj trajnosten in sicer v družbenem in pa tudi v finančnem pogledu. Hkrati je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno upravljanje. Okrepiti je potrebno boj proti eh, finančnim rajem. Podpreti je potrebno majhna in srednje velika podjetja, pri tem pa je potrebno upoštevati načelo konkurenčnosti. Zagotoviti moramo nadzor, sprejem odgovornosti in pa odgovarjanje za napake. Potrebna je nadzorovana prožnost, ki jo moramo izvesti previdno. Sprejete so bile makroekonomske politike v nanaprej določenih področjih. Sprejeli smo recimo načrt v povezavi z evroobveznicami. Hkrati so bili sprejeti tudi načrti in sicer na evropski ravni. Odbor za gospodarski razvoj je podporil te programe. Večina držav članic oziroma večina političnih skupin se namreč z tem strinja in upam, da se bo to izkazalo tudi v glasovanju jutri. Hvala lepa. Besedo ima predstavnica komisije. Gospod predsedujoči, komisija pozdravlja poročilo Kotardi vsebina tega poročila se dobro vključuje v dve prejšnji poročili Komisije o javnih financah v EMU. To smo objavili junija 2007 in 2008. Komisija se tudi strinja s tremi zadnjimi predlogi sprememb, ki jih je 7. januarja predložila poročevalka. Poročilo kaže, da revidiran pakt stabilnosti zaenkrat deluje tako, kot bi moral. Še zlasti so številne države članice si predvsej prizadevale, da bi izpolnile svoje obveznosti povezavi s paktom. Od reforme pakta stabilnosti in rasti sta tako eh, preventivni, so tako preventivni ukrepi kot tudi korektivni ukrepi šli v smeri upoštevanja reforme pakta in ni prišlo do razvoju, ki bi šli v obratno smer. Poročilo tudi povdarja negativne gospodarske obete za Evropsko unijo in evroobmočje za leto 2009. Rast se je upočasnila in to v precejšnji meri. Sedaj v bistvu smo se vsi soočili z recesijo. Tako so celoviti uh, gospodarski obeti za leto 2010 tudi uh, bolj negativni. Mi bi zato želeli uporabiti posebne fiskalne uh, ukrepe, zato da bi okrepili popraševanje. Ampak davčne politike pa bi morali kljub temu ostati na neki vzdržni poti. Pri tem bi morali slediti smeri reševanja krize. In komisija se strinja z pomisleki parlamenta o vzdržnosti javnih financ in Mi še naprej povdarjamo nujnost ocenevanja tega. V vašem poročilu o dolgoročni vzdržnosti javnih financ Evropske unije, torej takšno poročilo bo komisija izdala jeseni leta 2009. Komisija je enakega mnenja kot Evropski parlament in sicer, da bi javno financiranje morali preusmeriti tako, da bi izboljšali javno porabo v luči Lizbonske strategije takšne, takšno smeritev politike mora biti del integriranih političnih smernic, ki jih je sprejel Evropski svet. V komisiji sedaj poteka tekoče delo za bolj sistematično oceno kakovosti razvoja javnih financ, vključno s posameznimi vidiki, ki bi temeljili na večji uspešnosti proračuna. Hvala. Hvala lepa. Glasovanje o tem poročilu bo potekalo jutri v običajnem času, potem pa lahko nadaljujemo kar z naslednjim poročilom. To je prenos izvajanja in izvajanja direktive 200529 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmeru do potrošnikov na notranjem trgu ter direktive 200614 s o zavarovanju.